dragi kolegi začenjamo rad bi izrekel dobrodošli so gospe Georgijevi danes eh, dopolne čutimo vse občutke danes v tej dvorani kajti danes bomo prvič videli osnutek proračuna za 2016, kot ga je sprejela komisija ob 9.45 na kolegiju komisarjev. Hvala, gospa komisarka, da nam boste predstavili to, to poročilo, ki je zelo delikatno in še posem sveže. Naj spomnim, da je parlament o poročilu Fernandež uh, eh, oziroma tem poročilu uh, predstavil svoje prednostne naloge glede na smernice, ki smo jih sprejeli marca. Včeraj smo imeli sestanek uh, medinstitucionalne skupine o plačilih. In ugotovili smo, da ob koncu leta 2015 bo znesek nepravnanih eh, plačil eh, se zmanjšal iz 24 milijard na 20 milijard evrov. Leta 2016 pa naj bil ta znesek le še 2 milijardi. V okviru teorije glede plačil sem dobil občutek, da letos bo razprava o plačilih več tako pereča v okviru razprave o osnutku proračuna. Ta osnutek proračuna ste dobili po elektronski pošti ob 9, 59. Eh, Hvala še enkrat, da ste danes z nami in dajem vam besedo. Izvolite. Ah, v čast mi je da sem danes tu z vami zelo smo hvaležni odboru za to da ste omogočili komisiji da nemudoma predstavi osnutek predloga proračuna za 2016, potem, ko je bil sprejet na kolegiju komisije. Dobili smo veliko podpore strani parlamenta v preteklosti in računamo na vašo podporo tudi v prihodnosti. Naj najprej predstavim, kaj menimo, da je glede 2016 drugače, kako se proračun razlikuje. Gre za tretji proračun v novem večletnem finančnem okviru. In to je prvi predlog proračuna Junkerjeve komisije. Torej, to je bila sedaj naša priložnost, da uskladimo proračun s političnimi smernicami za rast, eh, pravičnost in eh, gospodarske spremembe. Tu podpiramo gospodarsko živitev, ki se je že začela leta 2015. Prvič so vse države članice razen Cipra doživele gospodarsko rast in leta 2016 so naša pričakovanja glede uh, rasti 2,1 odstotka za EU in 2,9 za evroobmočje. In ta proračun mora to podpreti, torej močno rast, močno živitev. Zlasti, ko gre za živitev trga dela, ko želimo zmanjšati brezposelnost v naših državah članicah. In tretjič, zelo smo si prizadevali pri oblikovanju tega osnovnega proračuna, da bi podprli dejavnosti EU, ko se ta spopada z novimi izzivi, zlasti z zunanimi izzivi, ki so posledica kriz in konfliktov v naši soseščini, v Ukrajini, v Siriji, v Iraku in drugot. In ta nestabilnost povzroča tudi migracije in imeli smo razpravo glede načrta plačil in takrat smo rekli, da je tu situacija še posebej občutljiva in leta 2016 smo to resno uh, obravnavali, 28 odstotkov več imamo za Evropsko službo za zanje delovanje in 36 odstotkov več za migracijo. O tem bom še spregovorila, ko bom podrobne predstavila proračun. In vključili smo v osnotek proračuna tudi uh, sporazum glede plačil, zato da zmanjšamo število nepravnanih plačil, da se skladimo s ciljem, ki je zapisan v našem sporazumu torej dve milijardi ob koncu 2016. Torej, namenili smo sredstva tudi temu, da odpravimo neplačana plačila. In kakšne so ključne številke? Glede obveznosti imamo 153,5 milijard evrov, to je 1,04 odstotka evropskega BND-ja. Če bi neutralizirali reprogramiranje obveznosti, leta 2015 bi to pomenilo, da bi prišlo do 2,4-stotnega porasta. Če pa ne neutraliziramo za reprogramiranje, potem pride do upada, ker smo 2,2 milijardi prestavili v rezervo za proračun za 2015. Imamo torej precej udobno rezervo 2,2 milijardi. Imamo splošno rezervo 351,4 milijona in instrument za fleksibilnost v višini 140 milijonov. Potem plačila, da imamo boljši proračun, kot smo ga imeli letos in lani. 143,5 milijarde, to je 0,28 odstotkov evropskega BND-ja in tu gre za porast 1,6 odstotkov. Tu smo bili precej dosledni in smo postili določeno rezervo, tako da se bomo lahko odzivali, če bo to treba. Imamo torej rezervo 1,6 milijarde in instrument fleksibilnosti v višini 45,7 milijona evrov. Seveda moramo mobilizirati sredstva za to da zagotovimo potrebe in tu gre zlasti za dejavnosti povezane z migracijami. Potem prednostne naloge za proračun, kot sem že dejala v vodoma. Tu smo usklajeni s prioritetami, ki ste jih vi podprli, ko ste sprejemali novo komisijo, torej več delovnih mest, rasti nalož, podpiramo eh, evropsko gospodarstvo. Še, skoraj 66 odstotkov proračuna gre neposredno v EFSI, v obzore 2020, v eh, zmogljivo za povezovanje Evrope, za spodbujo energetske unije, za digitalni skupni trg in za pobudo za zaposlovanje mladih. Želimo si, da je proračun eh, povezan s tem, da širi in poglablja skupni trg, kaj ti vemo, da je skupni trg eh, ključni akter za našo konkurenčnost. Te moramo se tudi uh, odzivati na nove razvoje, na nove izzive globalne eh, Evrope. Torej, poglavje 3 je eh, doživelo precejšno, precejšno povišenje sredstev in potem tudi poglavje 4. Prav tako si želimo učinkovito upravljanje. Ljudje si želijo, državljani si želijo, da odgovorno ravnamo z njihovim denarjem. Tako že četrt, to leto zapored eh, bomo imeli enostotno zmanjšanje zaposlenih. Kot veste, bomo imeli pregled učinkovitosti, tako da bomo lahko pri komisiji naredili več z manj. Gremo v smeri vzdržnega proračuna. Veliko časa smo porabili za to, da smo uh, pregledali neplačila in da smo se lahko prilagodili novemu večletnemu finančnemu okviru. In kot vidite, lahko v tej razpredelnici smo dejansko nekaj dosegli. Sedaj imamo bolj vzdržen proračun. Zakaj bomo porabili denar leta 2016? Se pravičujem, vem, da je to težko gledati vendar imate tudi natiskano predstavitev, tako da lahko vidite razrez plačil in primerjavo z letom 2015. Torej, tu predstavljamo eh, obveznosti in plačila za različ, za v različnih poglavjih in kako, to lahko, kako se to primerja z, z proračunom 2015. In zelo pomembne so prilagoditve, kajti leta 2015 smo imeli uh, več sredstev zaradi uh, spremembe proračuna, zaradi sredstev, ki smo jih prenesli iz proračuna iz 2014. Torej tu imamo odstotke, ko gre za Um, obveznosti in tudi ko gre za plačila, torej za odbritvi plačil in obveznosti. Posod imamo torej povišanja, skoraj povsod. To je eh, z reprogramiranjem tudi neutralizirano. Torej, recimo, ko imamo eh, vprašanje kohezije, vidimo, da je obveznosti 6 odstotkov manj, vendar dejansko to pomeni 3 odstotke več, zato ker smo imeli torej, neutraliziran proračun. Sledite. Torej, to, kar vidite v tej popravljeni razpredelici z rdečim, je to, da smo izravnali uh, znesek zaradi tega, ker smo imeli več sredstev 2015 in potem vidite, kaj je dejanska primerjava med 2015 2015 in 2016. Torej, preprosto povedano, imamo povečanje v višini 2,4 odstotka za obveznosti in 1,6 odstotkov za odobritve plačil. To je seveda zelo majhno povišanje, vendar uh, to je veliko bolj zdravo. In mislim, da je pomembnejša naslednja razpredeljica. Aha, to so še maže, se pravi, čujem pravi govornica. Spomnite se, da smo, ko smo se pogajali o spremembi proračuna za 2014 in 2015, smo pri komisiji rekli, da bomo imeli previden osnutek proračuna za leta 2016, da bomo torej uh, pustili nekaj manevrskega prostora. In vse službe komisije in še zlasti službe, ki se ukvarjajo z velikimi poglavji, so zelo resno pravile svoje delo in vi ste prosili, da moramo izboljšati uh, plačila in mislim, da smo zato tudi dosegli bolje strukturiran prikaz. Naslednja poslovnica, odobritve plačil. Kaj želimo tu pokazati? Sedaj gremo v pravo smer z novimi programi, ki so znotraj, ki so vedno bolj eh, pomembni in stare programe, ki jih počasi opuščamo. Torej, v času tega prehoda uh, mora biti uh, torej, tako, če ne bo tako, potem bo gospod Depresijo eh, nezadovoljen in imamo torej kup računov, ki jih moramo še plačati. Torej, naj vam zagotovimo, da imamo 80-stotno porast odobritev plesil za nove programe glede na leto 2015, v primerjavi z letom 2015 potem leta 2016 je delež novih programov leta 39, leta 2015 pa je bil 25 odstotkov. In želimo si previdno izvajanje programov, saj na ta način lahko postopno razvijamo proračun in zato, da ne pride do nezaželenih situacij pri zapiranju starih programov. Potem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 povišanje je predvsem omejeno pri svetu in pri Evropskem ekonomskem in socialnem odboru. Na določenih področjih je prišlo do upravičenega skoka, recimo pri Evropskem sodišču. To pa zato, ker je bila spet odločitev, da se je povečalo število sodnikov. Prav tako v službi za zunanje delovanje je prišlo do povišanja, to pa zato, ker je veliko konfliktov v naši soseščini in zato je prišlo do porasta porabe. Sprejeli smo odločitev, da, imamo, da odpremo delegacijo v Iranu, to pa zaradi statusa pogajanj in da začnemo izvajati eh, program za vzpostavitev delegacije v, v Mogadišju. Lahko se predstavljate, da je to zelo drago zaradi varnostne situacije v Mogadišju svoje kolege v službi za zanadljivo delovanje prosimo naj čim bolj previdno delajo z denarjem in naj v prihodnih letih proučijo, kje bi lahko privrčevali, torej da to ne bo sedaj nek trend, ki bi se nadaljeval. Na določenih področjih, na določenih eh, agencijah obstaja pritisk recimo pri Frontexu in to je razumljivo, to je politična prioriteta za nas. Ne bom govorila več o tej prosojnici. Jasno pa je, da bi bili zelo hvaležni parlamentu, če bi nas podprli pri tem administrativnem omejevanju. Prihodni koraki sedaj boste to, ta osnutek obravnavali v parlamentu in v svetu. Eh, mi bomo posodabljali ta osnutek in recimo tako kot to že običajno pri kmetijstvu. Želimo si koristnih trialogov in medinstitucionalnih sestankov pomembni so sestanki glede agencij, pomembno je, da delamo glede, skupaj glede agencij. Pripričana sem, da moramo temeljito proučiti, kako lahko agencije strukturiramo v različne kategorije in jih potem primerno obravnavamo. Nekatere agencije same zbirajo denar in so plačene za storitve, ki jih izvajo. Te agencije bi dosegle naravno rast, ki je drugačna od običajne agencije. Zato bi jih morali posebej obravnavati. Če bi jim ugotavljali učinkovitost teh agencij, potem bi to tudi bilo nekaj, glede če se bi bila vesela, če bi dosegli sporazum. Potem imamo agencije, kjer prihaja do rasti zaradi zunanjih eh, faktorjev, kot recimo, ko gre za agencije, ki se ukvarja z migracijami, recimo Frontex. Torej, potrebujemo diferenciran pristop glede agencij. Ne moremo pa si dovoliti, da imamo enak pristop za vse, kajti to potem umetno omejuje Eh, zmogljivost agencij, da dela, da dela to, kar bi morali za nas. No, mislim, da moramo na medinstitucionalnih sejah se pogovoriti o teh zadevah. No, pozne jeseni bomo imeli uh, pogajanje o proračunu, spravno obdobje bo 29. oktober do 18. novembra in res si bomo prizadevali za to, da bomo spravno obdobje porabili zelo učinkovito vse čas, ne pa le zadnje popovdno, tako da bomo lahko sprejeli odločitev o proračunu še pred polnočjo 18. novembra. Torej, toliko. Hvala. Hvala za priložnost, da sem lahko postavila proračun. Silvane tu, da mi bo pomagal s kakšnimi podrobnimi vprašanji, tako da mu lahko na to odgovorili že danes. Hvala hvala za to predstavitev na katero ste lahko še posebej ponosni. začutili smo določena čustva eh, ko ste jo predstavili to je vaš prvi osnutek proračuna ta je res vaš torej predstavili ste eh, kako ste se ga lotili hvala za to predstavitev glede na vaše obveznosti. Eh, razumem, da morate eh, oditi okoli enajstih, če je to mogoče. Torej bomo skušali biti čim bolj kratki, nedrnati. Torej, to je proračun. Eh, kjer bomo povečali pozornost za strukture naložbe in potem tudi glede agencij se bomo še pogovorili ob drugih priložnosti. Sedaj bom kar dal besedo koordinatorju. Gospod Fernandez, izvolite. Merci. Eh, <clears throat> Hvala. Hvala pozdravljam podpredsednico komisije. Nuna delava v portugalščini para além da Sra. Eh, presidente, também eh, todos os. Hvala, gospa podpredsednica, dober dan vsem skupaj in dober dan predsedniku odbora. Imeli smo že veliko sej, zlasti glede EFSI-ja in tu smo pripravljeni storiti vse za to, da bi sprejeli proračun. Kaj se dogaja vsako leto? Proračun Evropske unije je eh, omejen s pogodbami in z večletnim finančnim okverjem. Torej, to ne bo nikoli velik proračun, ko gre za plačila, predstavlja manj kot en odstotek BND EU. Nič cela 28 odstotka kar zadeva obveznosti, pa gre za nekoliko eh, več kot en odstotek, mislim, da 1,4 odstotka EU BND. Torej, vidimo, kakšen je proračun, če, eh, če, si, če si to. Um, um, predstavljamo v primerjavi z ZDA, je zelo majhen, tam je uh, 20 odstotkov BND, vendar vseeno gre za veliko vsoto denarja in torej vseeno to je pomemben proračun. Ta proračun stavi na naložbe. 10 odstotkov je namenjenih administraciji in 24 naložbam. To je v skladu z našimi prednostnimi nalogami. Naša prva prednostna naloga je zaposlovanje, na to podjetja, MSP, na to pa tudi zaposlovanje v turizmu. To so te trije E. In zelo pomembno se mi zdi to, kar je v poglavju 1a. Tu imamo bistveno povišanje, več, več denarja namenjenega za poslovanju. Prav tako imamo povečanje plačil v poglavju 1a. Pomembna se nam zdi tudi interna solidarnost. Torej, za poslovanje Eh, podjetja, podjetniški duh, vse to je pomembno. In poglavje 1b je vsebana pomembna politika za zaposlovanje. In tudi tu je prišlo do porasta pri obveznostih. In vendar vidim, da je prišlo do zmanjšanja plačil glede na 2015. Je to res eh, prav, bi to morda morali še bolj pogledati, če, če je to pravi pristop. Potem zunanja solidarnost. Uh, tudi tu pozdravljamo uh, spremembe v poglavju 3 in potem prišlo tudi do pomembnega povišanja za globalno Evropo. Torej, tudi tu je ključna zunanja solidarnost in pomembno je, Evropska unija ne pozabi na solidarnost. In ta solidarnost se mora prevesti v konkretne ukrepe. Tu vidimo pomembno povišanje eh, v plavi 3a. 16,1 odstotno povišanje plačil je tu, to je zelo pomembno. Potem imamo povišanje 1,8 odstotka za globalno Evropo. To pomeni, da je Evropa pozorna na to, kar se dogaja v, v, v okolici. Tu gre za težave na, v sredozemlju, v Ukrajini in drugot. Nimamo sicer podrobnih eh, podatkov, tako da se glede tega ne moremo izreči. Torej, ne vemo, eh, kje bo prišlo do teh porastov, v katerih programih. Zatim nimamo podatkov glede tega, koliko več bo dobil Frontex in kaj se bo dobilo z drugimi programi, ki so povezani s temi poglavi in oddelki. Torej, ko bomo dobili še te podrobnosti, bomo morali podrobne proučiti potem vpliv EFSI-ja, torej Junkrivega načrta. To se tudi odraža v proračunu. No, upam, da bomo uh, dobili tudi nek predlog glede tega. Hvala za predstavitev. Seveda bomo to morali še podrobneje proučiti in zavedamo se omejitev proračuna in vemo, da če sprememo obveznosti, potem jih moramo izvajati skladno z našimi finančnimi uredbami. Pri tem pa moramo tudi uporabiti manjerski prostor, ki ga imamo na voljo, kajti parlament je podprl večletni finančni okvir pod pogojem, da lahko maksimalno uporabimo možnost instrument fleksibilnosti. In svet se bo tudi moral uh, dogovoriti glede tega, kako naprej. In uh, svet se mora zavedati svojih obveznosti. In vse, kar je zapisano v večletnem našem okviru, zlasti, ko gre za obveznosti, vse to je nekaj, kar je že bilo sprejeto in tu gre za jasne obveznosti in sedaj je treba te obveznosti izkoristiti. In več, kot sem že dejal, eh, pakta sunt servanda, tega, kar smo sprejeli, se moramo držati. In to tudi od nas pričakujejo državljani. To je naša naloga, naša institucionalna naloga uh, in to bomo tudi zahteli od naših sozakonodajalcev. Merci. Je vais demander à monsieur. Hvala lepa, gospod Depre, v svojstvu poročevalca za ostale oddelke. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Sem eh, čakal, da bo morda najprej dobila besedo gospod Gardija Zabati. No, hvala lepa ena zadeva, ker ste omenili tudi mene kot pa podpredsednica. Nisem sicer nek proračunski integrist, eh, verjamem pa v resen proračun, tako da mislim, da eh, verodostojnost neke institucije izkazuje tudi njeno spoštovanje svojih obveznosti. To je glavna zadeva, ki mene skrbi in tudi mislim, da večino kolegov. Torej, kar zadeva vaš osnutek proračuna, nedvomno gre za zelo uh, velik napor, ki ste ga vložili v to. To je vsekakor proračun, ki je proračun, ki izkazuje veliko novosti. Glede uh, še razpoložljivih sredstev, tako imenih marš, to se mi zdi kar eh, obsežno, sploh glede na pogajanja, ki potekajo Sočasno glede strateškega investicijskega sklada, tu mislim, da je nek manevrski prostor, ki bi ga lahko še uporabili za določena področja, ki skrbijo Evropski parlament in ki se izpostavlja tudi v razpravah, ki eh, se odvijajo, bi bilo nekaj, kar bi bilo koristno. Kar zadeva prioritete proračuna za 2016, eh, več eh, dela oziroma delovnih mest za poslovanje in investicij, omenjate EU 2020 in pa inštrument za povezovanje Evrope. To se mi zdi kar nekako humorno. Mislim, da bi bilo pomembno, da storite več, kar zadeva razpoložljiva sredstva, kajti vse to, kar je tu zapisano, mislim, da potrebuje eh, več proračunskih sredstev. Potem, kar zadeva osebja, včeraj smo že govorili o tem, kar zadeva 5 odstotno znižanje. Mislim, da je treba biti zelo jasen glede tega vprašanja. Imeli smo že pogovore z nekaterimi vašimi sodelovci. Gre za znižanje eh, sredstev za kadre in vse institucije, morajo to spoštevati, to počne tudi Evropski parlament. Ampak če zdaj sprejmamo ponoma nove prioritete, eh, imajo nekatere institucije pač eh, nekaj več manevrskega prostora zaradi večjega števila eh, zaposlenih, ampak kar zadeva nove prioritete, mislim, da vendarle potrebujemo določeno mero fleksibilnosti, kar zadeva to petodstotni eh, prag znižanja. Omenili ste tudi agencije in mislim, da je bilo smiselno konkretizirati vsa ta vprašanja tekom naslednjih razprav. Torej, veseli me mm, še poseben podarek, ki ste ga dali na področje eh, varnosti v oddelku 3, sploh, eh, ko gre za mobilizacijo sredstev za doseganje zastavljenih ciljev, kajti to, kar lahko storimo v okviru proračuna 2015, se mi zdi preveč eh, omejeno glede na realne razmere, s katerimi se bomo soočali do konca letošnjega leta in v začetku prihodnega eh, leta. Enako velja tudi potem za oddelek 4. Eh, tu mm, bomo še povedali, eh, kakšno bo naše stališče s tem v zvezi. Vi ste omenili potem tudi odprtje delegacije v Teheranu, glede na nedavno dogajanje. Mislim, da se treba resno pogovoriti o takšnih predlogih, torej o tem, kakšne so priložnosti in koliko je to primerno v danih razmerah in koliko sredstvo je potrebno za to. Toliko za enkrat, gospod predsednik, z moje strani. Si pa seveda pridržujem pravico še do dodatnih eh, pripomp in morebitnih kritik, ko se bomo zadeve lotili bolj podrobno. Ja, hvala lepa, hvala, da ste izkazali podporo tem eh, našim eh, sanjam, ki jih bomo, mislim, da vsi doživljali vse do današnjega večera. No, pomembno je, da zagotovimo dovolj sredstev tudi za stupro zunanje delovanje. Gospa Gardija Zabal. Hvala. Škoda, da mi niste dali prej besede ker ne potem ne bi bilo treba ponavljati to, kar smo slišali. Mislim, da s podatki, ki smo jih slišali, nimamo kaj dodati. Glede marš, eh, mislim, da vsi eh, mislimo enako. Mislim, da s tem 20, eh, od teh 2,2 milijarde evrov bi lahko nekaj namenili tudi FCO. Menim, da smo v zgodovini eh, evropskih proračunov karkoli imeli tako veliko rezerve. Tako da menim, da imamo dovolj denarja za financiranje EFSI-ja, kar je sedaj naša prioriteta. Ali pa tudi katero drugo politiko. Kaj se, če se ogledam seznam prednostnih nalog več, brez, bre, več zaposlovanja, več uh, rasti, uh, več naložb. To so naše naložbe, to so naše prioritete par, par, parlamenta. No, če se gledamo po, uh, podrobnosti, pogovarjamo se o EFSI, o obzorju 2020. Ne vem, če sta res žrtov EFSI-ja. In potem vprašanje pobude za zaposlovanje mladih. Nimamo časa za podrobnosti, vendar ogledala sem si dokument, ki ste ga poslali in ko vidim usmeritve glede pobude za zaposlovanje novih, ni nič novega, imamo nič evrov v smislu obveznosti. Morda sem se zmotila, ko sem to um, iskala. Imamo le plačila, vendar plačila izhaja iz obveznosti 2014-2015, ni pa nič novega. Torej, to se mi zdi nenavadno, glede na prednostne loge za leto 2016, da ne rečem kaj drugega. Upam, da je to le napaka, da so sicer prednostne loge uh, eh, res odražene tudi v proračunu, kaj ti migracijski pritiski in vse, kar je povezano uh, s poglavi 3 in 4, je prednostna naloga. To so pomembna poglavja, ki so bila vedno podplačena v evropskem proračunu. Tu sicer vidimo povišanja nekje celo 12 odstotkov. To je dobro, vendar moramo se gledati podrobnosti za to, da vidimo, če so politične prioritete res usklajene s številkami. Sicer uh, bo videti, kot da delamo le marketing, ne pa dejansko to, kar parlament zahteva. Upam, da bomo hitro dosegli tudi sporazum glede EFSI-ja in da bomo imeli jasne številke in da bomo videli, kako uh, recimo EFSI vpliva na obzorje 2020. No, in če to je tako, potem bomo morda to lahko, uh, na to lahko vplivali preko proračunskih. Uh, postopkov, ki to omogočajo. Hvala lepa, nadaljujemo s koordinatorji. Gospa Miljada, ne? Gospod Taro? A ne, gospod Ashworth v, iz, v imenu gospoda Kolmela. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa komisarka, hvala lepa za predstavitev tega osnutka proračuna. Naj povem, kako zelo ohrabrujoče je to, Tu sem si zapisal dva komentarja ob koncu vaše predstavitve, kjer sem preprosto zapisal, da je zadeva bolje osredotočena in da je več discipline. To je kot glasba za moja ošica. To je to, kar hočemo in to je to, kar pričakujemo od vas. Tako da hvala za to. Kar zadeva eh, večje osredotočenosti. Tu želite storiti več za manj in to je edino prav. Veseli me, da se eh, soočate z izzivi, kot so zaposlovanje, priseljevanje, Ukrajina, tu ste kar realni in eh, veselim se več podrobnosti s tem v zvezi. Eh, se pa tudi veselim nadaljne razprave o tem, kako bi se lahko lotili nekaterih šipkejših področji, naprimer agencije, kar ste tudi eh, sami omenili. Glede discipline, mm, pozdravljam to, kar ste dejali glede neplačanih faktur cilj, da neplačane zneske znižamo na 2 milijardi do leta 2016, to je, mislim, da kar ambiciozno. Življenje nikoli ni tako enostavno, verjetno bo ta izziv eh, večji in težji, kot si predstavljate. Vsekakor pa cenim to ambicijo, kaj ti to vsekakor potrebujemo. In še druga zadeva, ki sem jo hotel izpostaviti. Dejstvo je, da ostaja še problem tako imenovanih ralov in zanima me, kakšna je po vašem mnenju neka vzdržna raven eh, ralov in eh, kako vidite razvoj tega v prihodnosti. Konkretno je s tem v zvezi bi rad podaril potrebo po večji vlogi držav članic. Pomembno je, da države članice sprejmejo eh, disciplino, disciplinska prizadevanja da eh, bomo lahko tudi bolje napovedovali eh, proračune. Kar zdaj EFSI, se strinjam s kolik glede eh, marš. Dejstvo je, da tu hudič ostaje v podrobnostih in nima smisla o tem govoriti v tej fazi, ker zadeva je mm, konec koncev še odprta. No in na zadnje, še en izziv, ki ste ga uh, sicer zelo prijazno položili na srce in sicer uh, omejevanje administrativne potrošnje institucij. Eh, tu mislim, da pravite parlamentu, če druge institucije to uspejo storiti, zakaj ne vi. Tako da ja, mislim, da moramo to slediti vašemu izgledu. Še enkrat hvala lepa, gospa komisarka. Torej, več osredotočnosti, več discipline, to vsekakor pozdravljam. Hvala. Merci. Hvala lepa, gospa. Hvala lepa. Najprej naj se samo os zovem na to, kar so dali govorniki pred menoj. Mislim, da se vsi eh, strinjamo s tem vprašanjem. Mislim, da potrebujemo nekaj več kritične analize. Zanima me, kaj so ti posebni inštrumenti, special instruments, kaj imate tu eh, v mislih. Prav tako imam pomisleke glede trajnostne rasti in naravnih virov in pa učinek, ki ga bo to imelo na naše ribištvo in kmetijstvo in življenje nasploh. Tako da to so podrobnosti, ki tu manjkajo in strinjam se z. Uh, eh, pomisliki tudi glede Junkerjevega načrta. Upamo, da bomo s tem zapolnili vrzeli, ki zdaj zevajo pri razgavi in razvoju in pri inštrumentu za povezovanje Evrope. Hvala lepa. Merci. Thank you. Uh, Madam Commissioner, as, uh... Hvala, gospa komisarka. Kot ste že slišali od ostalih kolegov, vam čestitamo za odlično opravljeno delo pri tem predlogu proračuna za prihodnje leto in eh, ja, kaj naj rečem, se strinjam. Tri vprašanja ali komentarji se mi eh, porajajo. Morda sem preslišal, ampak niste izpostavili potrebe po ozelenitvi evropskega proračuna, ampak vem, da boste imeli še dovolj časa tudi za to komponento. In če povem, kaj se meni zdi tisti nujni minimum, če pogledamo številke za ITER, torej za to trdoglavo nadaljevanje tega jedrskega projekta v Franciji, če se bodo tu sredstva znižila, bo to že nekaj. Druga zadeva, o kateri bi rad eh, več razprave, kaj ti ne razumem eh, natančno, kako naj bi to delovalo, je EFSI in proračun 2016. Kako natančno je to dvoje povezano pri doseganju, kot je dejal gospod Ashworth, cilja več za manj. In tretja zadeva, zopet, če sem prav razumel, kar zadeva migracijske pritiske, tu nameravamo več denarja nameniti. za to področje, čeprav se mi zdi to nekoliko neuravnotežno, torej eh, tisti, ki delajo na področju varnosti obrambe, bodo kar zadovoljni glede na naše predloge, kar pa zadeva zakonito priseljevanje, tu pa se zdi, da se sredstva krčijo. Ja, moji svetovalci pač tako zadevo vidijo iz eh, preglednic. Če se motim, toliko bolje, ampak to je pač. To, kar razumemo v tem trenutku. Gospa Holmajer, vidim, da mi, da mi še peta. No, skratka, vidite, nekoliko sem zmeden, kaj stoji za temi številkami, ampak sem eh, prepričan, da bomo to lahko uspešno razrešili. Hvala, gospod Gajer. hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospa Georgijeva, za to predstavitev ključnih elementov proračuna za 2016. Imam dve dopolnilni vprašanji k tem številkam, potem pa bi imel še par komentarjev z moje perspektive. Na straneh 6 in 7 razumem, da je rdeče obarvano na strani 7, tisto, kar je odločilno v smislu posebnih učinkov proračuna za leto 2015, ki jih je potrebno odračunati. Eh, gre namreč za to, da smo prenesli obveznosti iz leta 2014, torej gre za enkratni posebni učinek na proračun in če to odračunamo, pomeni, da imamo porast 2,4 eh, eh, odstotka in 1,6 odstotka, kar zadeva odobritve plačil in izplačila. No, skupaj to predstavlja približno glede na težka pogajanja v preteklem letu, bi bilo morda pomembno, da vendarle poveste nekaj o tem, kaj ta razlika pomeni v navezavi z odprtimi fakturami. Govorili smo že o vprašanju neplačnih faktur, kako se bo to razvijalo naprej. Če pogledamo zgolj številke, se postavlja vprašanje teh skoraj 10 milijard evrov vrzeli med eh, odobritvami in plačili. morda to pomeni, da bomo manj preteklih obveznosti poplačali, kot bi lahko. Če jemljemo mm, zdrav proračun kot temelj, potem je bistveno povečanje proračuna v, v, eh, v poglavjih 3 in 4 nekaj, kar sledi političnim izzivom Evropske unije in to se mi zdi edino prav. Za naslednji korak pa je, da se tudi svet izreče glede teh številk in eh, tu me skrbi dvoje. Se bo svet še spomnil tistega, kar so dejali v preteklosti glede reševanja te krize eh, plačil, kajti kar vajeni smo tega od sveta da nekaj zagotovijo danes, čez 24 ur v neki drugi sestavi in v neki drugačni politični eh, sestavi, pa potem to kar naenkrat ne velja več. In tu bi res upozoril svet na to. Če je res vse to, kar je bilo rečeno glede eh, krize plačil in če je res, kar zadeva posebna, mm, posebne politične izzive EU v prihodnjih letih, potem svet ne more kar za neko orgijo krčenja proračuna črpati sredstva vse vprek, kot je to počel v preteklosti. Tako da glede na včerajšnja mm, pogajanja si res želim, da bo se svet spomnil vsega tega, kar je obljubil v zvezi z krizo plačil. in eh, upam, da ne bo svet sledil tradiciji preteklih let, eh, temveč da bo prepoznal politični izziv, pred katerim stoji Evropska unija kot celota. Vsekakor bo Evropski parlament zelo natančno bdel nad eh, tem, kar se bo dogajalo v tem kontekstu. Gospa Georgieva, še posebej me veseli to, kar ste dejali v zvezi z agencijami. Lahko samo podprem ta pristop, namreč da ne moramo več ravnati tako kot v preteklosti, da so vse agencije bile obravnavane enako, kajti dejstvo je, da imamo kar nekaj agencij, ki jih financira industrija, ker pač izvajajo storitve za industrijo na trgu. Eh, te agencije imajo prihodke iz naslova svoje dejavnosti, ker pač izvajajo določene storitve v imenu EU za naše gospodarstvo in Zato mislim, da te agencije, ki se v veliki meri financirajo iz gospodarstva, lahko obravnavajo drugače kot pa naprimer tiste agencije, ki pa izvajajo popolnoma drugačne naloge. Tako da bomo tudi to področje natančno spremljali. Kolega Ashworth je omenjal nekaj šibkih točk pri agencijah, verjetno je imel v mislih podobno kot jaz, verjetno bomo imeli tudi mi še interno razpravo na to temo. Podpiram pa tudi vaš pristop, kar zadeva učinkovitost proračuna in uh, uspešno izvajanje proračuna, bi pa imel uh, tudi prijazen nasvet vaši novozvoljni vladi. Poglejte si letni uh, račun generalne direkcije za kmetijstvo, Videli boste, kje je največ napak in videli boste, da so to ravno sistemi nadzora nad upravljanjem sredstvi v Združenem kraljestvu, ki delujejo najslabše. Tako da vaša vlada ima tu neposredno pomembno domačo nalogo, ki jo mora izvesti, tako da bomo vsekakor zelo veseli tudi tovrstnih prispevkov iz Združenega kraljestva. Hvala lepa gospa Georgieva mora tam 11, 10, 11, 15 najkasneje oditi. Še štirje govorniki ste se javili k besedi. Če želite, da vsi štiri dobite besedo in da bo gospa Georgieva lahko še odgovorila, potem prosim, če ste kar se da kratki. Hvala lepa, gospod predsednik. Samo minutko potrebujem za moj prispevek. Mislim, da je zelo pozitivno, da ta proračun izpostavlja prioritete Evropskega parlamenta in tudi zelo aktualne izzive. Tako da, gospa podpredsednica, hvala tudi za to, da nadaljujete z prizadevanji za zniženje stroškov in leto 2016 bo to tudi ključno. Moje vprašanje pa zadeva strategijo. za znižanje odprtih postavk. Čez pet let bomo v zelo podobni situaciji. Tako da me zanima, ali imamo kakršnokoli strategijo za to, da se vprašanje neplačenih faktur ne ponovi. Hvala lepa, tudi jaz bom zelo kratka. pozdravljamo splošno usmeritev in eh, namere tega proračuna, eh, tudi na strani plačil. Eh, kar zadeva poglavje 1a, tu, kot rečeno, bo v bistvu v podrobnostih. Pustimo zdaj ostale razprave okrog FC in tako naprej. Dejstvo je, da upam, da bo podarek dan tudi na investicijah v raziskave, ne pa samo na investicijah ki bodo zagotovile nek učinek vzvoda za investicije zasebnega sektora. Vprašanje glede poglave 3. Tu se strinjam s tem, kar je že bilo uh, rečeno in enako velja tudi za uh, agencije, namreč je treba na te gledati bistveno bolj diferencirano. Hvala lepa. Hvala lepa, bom kratek. Upam, da ne bom eh, ponavljal to, kar so rekli že drugi, eh, vendar bi vam rad čestital ne le za to, kar ste storili že pri proračunu za 2016, ampak tudi ostalo. Pri letu 2016 se bolj osredotočamo na eh, končne rezultate, eh, kajti dejstvo je, da to, kar stoji za temi številkami, so milijoni evropskih družin, ki so odvisni od eh, evropske rasti, ki jo lahko zagotavlja tudi proračun. Eh, čestite vam tudi za to, da se osredotočate na jamstvo za mlade. Eh, na milijone mladih želi priložnost, da dobi zaposlitev in tu mislim, da je zelo pomembno, da skupaj s kolegico Tyson tu kar se da dobro sodelujete z državami članicami, ker ti pomembno je, da bo ta denar prišel do mladih, ki ga potrebujejo še kako. No in ne na zadnje, ko prebiram ta proračun, malo sredstvo za male zadeve, veliko sredstvo za velike zadeve. E, to mislim, da je pomemben pristop, tako da toliko z moje strani. Hvala še zadnje, gospa Holmajer. Spoštovani gospod predsednik, spoštovana gospa komisarka, kolegice in kolegi. Ker moram biti kratka, bom kar se da natančna in eh, jasna. Mislim, da ta dokument skriva več, kot pa nam eh, kaže. V preteklosti smo imeli predstavitve, kjer so mm, bili posamezni oddelki, posamezna poglavja jasno opredeljena, kje je plus, kje je minus, katero področje naračuna z plusom, katero ja, z minusom. E, zato pravim, da je tu več odprtih vprašanj kot pa odgovorov. Vendar to bom imela še veliko natančnih vprašanj v prihodnje, kar zdeva agencije, kajti imamo agencije, ki so odlično opremljene eh, kadrovsko in sicer in ne podrepujejo prav veliko, potem pa je pomembno, da agencije tudi več storijo, kar zadeva izmenjavo tudi kadrov, tudi komisija, mislim, da mm, mora nekoliko bolj diferencirano gledati na komisije, na agencije. Kajti v preteklosti smo videli, da je veliko leporečenja, eh, bolj malo pa dejanskega izvajanja in to je nekaj, kar pomeni, da smo dokaj nevredostojni v očih voljivcev. Potem, kar zadeva zagon programov, v prejšnjih eh, pogajanjih smo zelo jasno povedali, da ne smemo več eh, zamujati z izvajanjem programov. Zdaj smo programe odložili na konec leta 2016, tako da me ne preseneča, da imamo takšen razkorak med eh, eh, obveznostmi in plačili, kajti če imamo eh, dve leti razkoraka med sprejetjem in izvajanjem programa, potem je to jasno. Tako da upam, gospod Artvid, da ne bomo čez nekaj let zopet tu sedeli in se čudili nad še večjim razkorakom med plačili in pa odprtimi fakturami, kot je dejal gospod eh, Manka. To, kar smo danes dobili, je zelo nepregledno. Ja, ali bomo zmanjšali obveznosti ali pa bomo našli svež denar, ne? pravi predsednik. Ja, meni se pač zdi, da gre pač igra naprej samo za nekoliko bolj uh, premetenim načinom predstavitve. Ampak dobro, bomo videli, kaj bo za temi številkami. Zaenkrat, kot že rečeno, te številke porajajo več vprašanj kot pa odgovorov. Mislim, da kakšnih čudežev glede plačil ne bo. Ko izglasujemo večletni finančni program z 52 milijardami razlik med obveznostmi in plačili, potem je pač potrebno na nek način to luknjo zapolniti, kaj ne? No, ampak bomo videli, kako bo. Gospa komisarka vendarle mislim, da dokaj pozitiven in konstruktiven odziv na splošno. Ja, hvala lepa. Seveda bomo imeli še številne priložnosti za razpravo o konkretnih številkah. Dejstvo je, da je res, ja, hudič vedno tiči v podrobnostih in te podrobnosti je še potrebno opredeliti. Nekatera specifična vprašanja bomo odgovorili v pisni obliki, da bodo odgovori kar se da jasni. Želim pa se odzvati na tisto, ključno sporočilo parlamenta danes. Najprej. Zelo pomembno je, da, kot rečeno, se lotimo na veliko velikih stvari in nekoliko manj na veliko eh, tistih manj pomembnih stvari. In to je težka naloga opredeliti negativne prioritete po dolgih letih stanja, ko to ni bilo potrebno. To nekako ni enostavno, lahko pa vam zagotovim, da delamo na tem in e, vodi nas samo ena stvar. Služiti evropejcem. Kako torej storiti več za evropejce, še posebej za tiste, ki so tako zelo odvisni od naših pravilnih odločitev, zato ker nimajo zaposlitve, ker se soočajo z velikimi problemi, ker eh, raziskovalci z velikimi idejami na mesto, da te ideje uresničujejo eh, za evropsko gospodarstvo, sedajo na letala in eh, gredo drugam. In to je tista naša ključna prioriteta, da se torej proračun uporabi v te namere. To je, ja, majhen proračun, ampak mislim, da lahko veliko naredi. To je lahko jeziček na tehnici, če bomo sredstva pravilno prerasporedili. To je naša naloga, to ni naloga, ki jo lahko zaključimo v enem dnevu, v enem samem proračunu, to je naloga, ki je trajna. Nekaj zelo konkretnih pripomp je bilo in na, eh, na te bi se tudi odzvala. Najprej glede tako imenih marš. Marže so tam z razlogom. To je uh, rezerva, ki nam omogoča, da se prilagodimo, ko je se prilagoditi treba. Eh, enkrat, ko se stvari razjasnijo glede eh, rezerve, se potem ta rezerva lahko ponudi za prerasporeditev v tiste programe, ki to potrebujejo. To smo pokazali že pri proračunu 2014 in zdaj, ko se stvari kristalizirajo za leta 2015, počnemo enako parlamenta sicer ni treba veliko pozivati, ampak svet je treba pozivati. Eh, ravno zdaj poteka sestanek koreperja in eh, obravnavajo našo presojo, da bi lahko storili več z uporabo rezerve zgodaj je še v večletnem finančnem okviru, ampak ne tako zgodaj, da ne bi mogli nekoliko bolj izkoristiti rezerve in zato to tudi pri, predlagamo. Kako bomo zaključili s pogajanja in bomo videli, vsekakor upam, da bo konstruktivni duh, v katerega zdaj vstopamo v vseh institucijah, eh, živel še naprej in da bomo dosegli uspešen dogovor. Ampak na Junkerjev dogovor ne gledamo kot eh, Junkerjev dogovor ali raziskave in razvoj ali Junkerjev načrt proti um, investicijam v infrastrukturo. Ne, Junkerjev načrt naj bi podpiral, investicije v infrastrukturo naj bi podpiral, investicije v raziskave in razvoj naj bi podpiral, investicije v digitalno gospodarstvo, v digitalni uh, trg. Slišala sem tudi vprašanje o zaposlovanju mladih. Lahko res govorimo o tem kot o prioriteti, če imamo samo plačila, ne pa uh, obveznosti. Ja, mislim, da ja. Zavestno smo se odločili, da bomo pospešili izvajanje teh obveznosti, da bo več gotovosti, da bomo dejansko lahko v letu 2016 že izvedli plačila sama sem se podpisala pod ta predlog, ravno zato, da se ustrezno ugotovi vnaprejšnje, eh, zagotovi vnaprejšnje financiranje jamstva za mlade, ker tu je treba res ukrepati hitro. Ja, čaka nas še srednjeročni pregled. Pri srednjem ročnem pregledu bomo pregledali rezerve in zakaj jih lahko uporabimo. In če bomo pri srednjeročnem pregledu ugotovili, da je zaposlovanje mladih še vedno kritično vprašanje, potem upam, da bo dovolj politične volje in konsenza v Evropi, da storimo še več. Absolutno pa se eh, oklepam našega stališča, da je to prioriteta za leto 2016 oziroma proračun 2016. Potem vprašanje v zvezi z ozelenitvijo proračuna. Se upravičujem, ker tega nisem omenila, eh, kajti dejstvo je, da ja, zasledujemo ta cilj 20 odstotkov proračuna za zelenitev, še posebej podnebne spremembe. Dejansko sem mnenja, da bi potrebovali več kot 20 odstotkov, bistveno več kot 20 odstotkov. Eh, mislim, da moramo pogledati pod vsak kamenček v tem proračunu, da najdemo, če je še kaj ostalo za zelenitev, kajti to je pomembno za naše gospodarstvo in za našo prihodnost. Glede RALov, vsekakor želimo še naprej izboljševati granularnost raš, našega razumevanja a, eh, ralov in pa vzdržnosti in trajnosti ralov, da bomo stvari lahko izvajali bolje. Teh 10, eh, milijonov, 10 eh, milijard razlike, kako s tem, če bomo dobro upravljali nove programe, in slišim, da ljudje pravijo, zakaj je to trajalo tako dolgo. Ja, vsi vemo, da je 80 odstotkov denarja skupna odgovornost držav eh, članic in komisije in ja, za takšne stvari sta potrebna dva, ampak eh, včasih je težje najti dogovor. Tako da nadaljujemo z delom, kar zadeva napovedi glede eh, plačil in obveznosti, tako da ko opredeljujemo sprejete obveznosti, to želimo storiti z jasnim, jasno sliko, kako se bodo izvajala plačila. Gospod Aktu ima prav. Ja, prihaja do izboljšav, prišel bo trenutek, ko bo treba reči, ali smo zdaj sposobni ostati pri tej zadevi na trenutni način. Prvi trenutek za to razmišljanje bo srednjeročni pregled, drugi bo naslednji večletni finančni okvir in tu bomo lahko potem na podlagi dokazanega dobrega upravljanja zadeve peljali naprej. Naši ljudje v direkciji za proračun želijo tudi z državami članicami narediti korak naprej, da bodo tudi države članice eh, ne le posredovale informacije, ampak da bodo zelo natančne pri svojem delu in da bodo izvajale aktivnosti na uh, eh, smotren način, da bomo lahko ustrezno upravljali RAL in da ne bodo stvari ušle iz rok z vsemi uh, posledicami, ki jih to prinaša. Zdaj agencije. Problem je ta. To vprašanje je treba vzeti resno in se o njem pogovoriti resno. In to bo treba storiti v okviru med institucionalne skupine za agencije. Ampak naj povem tole. Ko gledamo klauzule o zaprtju oziroma klauzule o e, zaključku za agencije. Tu ne moramo kar naprej stvari dodajati in dodajati in dodajati. Bil je primer, ko smo bili mnenja, da je neka agencija že preživeta in vprašanje zdaj je, ali je ta agencija še obstaja. Odgovor, da, seveda, še vedno obstaja, še vedno deluje. Tako da mislim, da moramo spostaviti nek proces, v katerem bomo na drugačen način gledali na uspešnost in učinkovitost dela in da bomo na podlagi ocen potem ustrezno ukrepali. In iskreno povedano, nisem pripričan, da zadeva deluje, kajti enkrat, ko se neka agencija postavi, je tam zavedna, tako da mislim, da moramo biti vsaj zelo previdni pri tem, kaj ustvarjamo. Kajti enkrat, ko nekaj ustvarimo, je treba veriti, da bo to obstajalo če tudi je namen, zaradi katerega je bilo nekaj ustanovljeno, izginil. Glede kazalnikov uspešnosti je zadeva enostavno. Ko imamo dobre kazalnike in če jih eh, natančno in dobro izvajamo oziroma uporabljamo, potem imamo neko osnovo, zato da se odločamo, kje je treba dati več, kje je manj. Kje je manj. In do sedaj te presoje ni, ker pač politično to ni enostavno. Ne, ni enostavno, ampak eh, bo treba to storiti. Ja, to je, to je prava tema za medinstitucionalno skupino. Ja, res je. Vidite, da se s to temo ogromno ukvarjam zadnje dni in to je razlog tudi, zakaj se potem lotim razprave na to temo, na mesto, da bi to vprašanje zgolj izpostavila kot pomembno. No in še zadnja stvar z moje strani. Eh, bilo je tudi konkretno vprašanje o tem, kako je za inštrumenti fleksibilnosti to je Evropski sklad za prilagoditev globalizacije, eh, sklad za nujne primere in solidarnostni sklad. Mi menimo, da je sredstev dovolj v teh skladih, kot veste, imamo dolgo časa razhajanje v stoličih svetom glede tega vprašanja, potem pa imamo še tri inštrumente, ki ponujajo uh, eh, nekaj fleksibilnosti to poznate in to lahko najdete tudi v podrobnem opisu. Glede naravnih virov, tu pa vam bom eh, odgovor posredovala v pisni obliki. Dejstvo je, da moramo vsako od eh, teh zadev obravnavati podrobno, tu bomo počeli skupaj in sodelovali bomo, zato da bo ta proračun zdrav in da se bo izvajal kar se da primerno. Kaj še? A, še tole. Še to je bilo rečeno, da nikoli nismo imeli več kot 2,2 milijarde rezerve. Naj samo povem, leta 2008 je bila rezerva, rezerva 3 milijarde. Tako da bil je en takšen primer. Ampak glede rezerve. Sama nisem zagovornica visokih rezerv, kar tako. Ne, mislim, da potrebujemo neko zdravo rezervo, ki nam omogoča prerasporeditve in prilagoditve, ko so te potrebne. Ne spomnite, da smo imeli ta, to globalno rezervo za a, plačila kot predmet razprave pri srednjeročnem pregledu in to, česar ne bomo porabili, ne smemo izgubiti. To je vsaj filozofija, ki sledimo mi. Še enkrat torej hvala lepa vsem za čas, ki ste nam ga namenili, zdaj pa mislim, da žal res moramo oditi. Hvala lepa, hvala za to zelo dobro razpravo. Bomo potem videli, kako bo svet sprejel vaš predlog proračuna in potem vam bomo v prihodnih tednih sporočili naše prioritete. E, izpostavili ste zaposlovanje mladih in mislim, da je to tematika, ki zelo nagovarja evropejce. Če želimo dati nek odgovor, vrniti upanje mladim, ki so danes brez zaposlitve, potem mislim, da bo treba nekaj storiti tudi za mobilnost mladih. In vsekakor bomo imeli priložnost o tem govoriti še v prihodnje, torej Erasmus in Erasmus. Eh, hvala lepa, gospa komisarka. Ta proračun je majhen, zato eh, mislim, da mu moramo poveriti še posebno pozornost, da se bomo lotevali najpomembnejšega in potem bomo seveda skušali storiti več z manj. Hvala lepa še enkrat za to zelo obetavno predstavitev. Merci, merci beaucoup. À ce soir. Bien, nous nous reverrons ce soir dans le. Dobro, vidimo se zvečer na trialogu o FC-ju, ki upam, da bo zaključen trialog. Še kaj pod točko razno? Ne? No, potem pa datum naslednjega sestanka, 8. juni ob 19. uri v Strasboru. Konec zasedanja.